gospod predsedujoči wznawiam posiedzenie witam panie i panów posłów bardzo plenarno zasedanje se sedaj nadaljuje pozdravljeni vsi skupaj pozdravljeni tudi vi gospod komisar zapisnik včerajšnjega zasedanja in eh, sprejeta besedila so že na voljo ima kdo kakšen komentar v zvezi z zapisnikom Če ne, potem je zapisnik sprejet. Prijeli smo tudi stališče v prvem eh, branju sveta.